pokazala, da ne želi napredka na nobenem ključnem področju. Torej, zastavljam vprašanje komisiji vam, gospod Borel. Zakaj ste dali kitajski proste roke, ko pa vso svojo energijo vlagajo v to, da bi se borili proti zahodni demokraciji? Prebivalci Hongkonga naj bi imeli samo upravo, ampak sedaj je Kitajska sprejela novo varnostno zakonodajo. Če želimo demokracijo po svetu, ne moremo zgolj podajati izjav v podporo demokratičnim silam v Hongkongu. Potrebno je poskrbeti tudi za konkretna dejanja. Evropska unija pripravlja strategijo za Kitajsko in ne strinjam se z retoriko hladne vojne, eh, ki smo jo slišali v Washingtonu, ampak kot je rekla Margaret Thatcher, če eh, delaš na gradbišču sredi ceste, tvegaš, eh, da eh, bo prišlo do prometne nesreče iz eh, obeh smeri ceste. Najlepša hvala. Besedo dobi gospod gospa Vilanjeva Ruiz. Včeraj smo v tem parlamentu govorili o smrti Georgea Floyda. Nujno je, da se poslušamo in kolegica nas je spomnila, na eh, to, kaj se je njej zgodilo. Mm, jaz pa bi vas rada spomnila na 20 tisoč smrti v sredozemlju eh, v zadnjem času. Evropska unija mora eh, izpolniti svoje naloge na celotnem ozemlju Evropske unije in pomagati tudi državam partnericam, zato da bomo pomagali vsem Georgeom Floydom po svetu. Eh, treba je končati eh, sankcije, boriti se proti podnebnim spremembam in se zauzeti za enakost med spoloma. Eh, v Hongkongu je treba zagotoviti pravico, da ljudje protestirajo, da izrazijo svoje mnenje in to moramo zagotoviti povsod po svetu. Ne smemo pa podlegati zahtevam Trumpa ali pa britanske vlade. Treba je staviti na mednarodno sodelovanje. Eh, kjer se bodo pokazale eh, podobnosti, pa tudi razlike. In potrebujemo več kot samo prostotrgovinski sporozum, ki pušča ob strani človekove pravice. Hvala. Najlepša hvala. Sedaj pa dobi besedo gospod Puigdemont za minuto. Hvala lepa. Gospod visoki predstavnik, cilj kar zadeva Hongkong, je, da bi Kitajska spoštovala Hongkong, da bi spoštovala mednarodno pravo in pa da bi spoštovala pravico do suverenosti. Če bi Kitajska spoštovala Hongkong, potem eh, bi spoštovala tudi človekove pravice. To bi okrepilo človekove pravice vseh, recimo tudi ujgurov, ki so pogosto eh, žrtev preganjanja. Če pa EU zgolj podaja lepe eh, izjave in eh, če vodi eh, zgolj Photoshop diplomacijo, tega zagotovo ne bo dosegla. Ne bo šlo za razpravo ena država, dva sistema, ampak bo Evropska unija še enkrat pokazala, da ima sicer načela, ampak dvojne standarde. Ne zaupam diplomaciji Evropske unije, ki je pokazala, da se rada ukloni pod kitajskim pritiskom. Ampak, gospod Borel, pripravljen sem tudi na to, da me presenetite. Hvala lepa. Besedo dobi Andrej Skubilius za minuto. Gospod predsedojoči, gospod Borel. Seveda, obsojamo delovanje Kitajske, ki ne spoštuje diplomacije in pa zavez v Hongkongu. Seveda, podpiramo državljane Hongkonga, ki zagovarjajo svoje pravice in svojo neodvisnost. Evropska unija bi morala izvajati močan pritisk na Kitajsko, še prav posebej prihodni teden. Vendar pa vidimo, da prihaja tudi do uh, določenih uh, paradoksov v delovanju Kitajske. Njihova poteza jasno kaže, da se Kitajska boji eh, tega majhnega otoka demokracije. In to me spominja na propad Sovjetske zveze. Sovjetska zveza je imela šibko oblast in se je bala demokracije. Kitajci so zares pametni in razumni in Kitajska si zasluži globalno vodstvo, ampak se mora najprej naučiti, da se ne sme bati demokracije in da se lahko od Hongkonga veliko nauči ravno o demokraciji. Muito obrigado, Najlepša hvala. Naslednji je na seznamu Mick Wallace za minuto. ZDA je sprejela rezolucijo v zvezi z Hongkongom lani novembra, zato da bi zaščitila eh, svoje interese v Hongkongu. Nažalost je prišlo eh, do protestov eh, v Hongkongu zaradi ksenofobnih eh, teženj. Voditelji opozicije eh, so za eh, temi protesti najeli svojih američani, ki med tem nasilno preganjajo lastne protestnike na ulicah Amerike. V Ameriki je trenutno v zaporih več črncev, kot je bilo sužnjev v 50-ih letih. In uh, sedaj imamo eh, plenarno razpravo o Hongkongu, že ne vem uh, eh, kolikič, kdaj pa bomo razpravljali o Jemnu. <clears throat> Najlepša hvala. Sedaj pa Antonijo Lopes iz Turis Vajt za minuto. Sprašujem se, kaj tukaj sploh počnemo, da že kar vnaprej razpravljamo o Izraelu in o dogodkih, ki se sploh še niso zgodili. Zakaj danes razpravljamo o Izraelu? In eh, ne vem, ali so nas sklicali eh, levičari, eh, skrajna levica, socialistom in pa zelenim. Želim povedati, da so dokaj razumni. Oni so želeli tudi to temo ločiti od eh, letalskega sporazuma, o katerem smo govorili včeraj. Eh, eh, gospa Villanueva danes je omenila Čile, da naj bi tam bila diktatura, ampak diktatura pravzaprav poteka v Iranu in drugod. Mislim, da bi morali spremeniti diskurs tukaj govorimo o vprašanju, eh, o katerem sploh še ni treba razpravljati. Bomo o tem razpravljali potem, ko se bo eh, ta priključitev sploh zgodila. Eh, tukaj moramo razpravljati o konkretnih zadevah in upam, da bomo tako počeli v prihodnosti z visokim predstavnikom. Hvala. Najlepša hvala. Zdaj pa Marija Arena za minuto. Hvala lepa, gospod predsedajoči. Nekoliko sem zmedena, kajti videla sem rezultate glasovanja o letalskem sporozumu z Izraelom in zmedena sem, kajti sprašujem se, ali je naša inštitucija še pripravljena zagovarjati večstransko sodelovanje. Številni kolegi pravijo, da posamezne države niso za večstransko sodelovanje. Včeraj pa si jih kar 37 ni zastavilo vprašanje, ali podpirajo multilateralizem ali ne. vi, gospod Borel, pa mislim, da ste sprejeli pogumne odločitve, kar zadeva Izrael in konflikt med Izraelom in Palestino. Dvomim pa v naš parlament, ali nimata dvojnih standardov, kar zadeva Rusijo, Kitajsko ali pa konflikt med Izraelom in Palestino. Zdi se, da nismo sposobni odločati o nečem, kar se obravnava na mednarodni ravni in tam je na koncu sprejeta tudi odločitev brez našega vpliva. Najlepša hvala, Natali Loazo. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Rada bi spregovorila o uh, situaciji eh, v Izraelu. Ta načrtuje priključitev dela Zahodnega brega. Tukaj gre za nevarno potezo, gre za uh, nevarno ravnotežje moči. In čeprav smo v Evropski uniji razdeljeni, se strinjamo, da ti moč ne daje popolnih pristojnosti in da ne morejo prevladati močnejši. In to pravim z prijateljskimi občutki do Izraela. Ko je leta 2003 eh, ZDA napovedala vojno Iraku eh, zaradi napačnih oziroma iz napačnih razlogov, eh, je Francija sprejela pravilno odločitev in tako mora storiti tudi Izrael v tem trenutku. Vsi v Evropi vemo, da lahko mir dosežemo le v sodelovanju z sovražniki. Izrael ima v svojih rokah moč, moč pa mora uporabiti za vzpostavitev miru. Izraelski narod je močan narod in samo močan narod lahko vzpostavi mir z sovražniki. Ker ste močni, bodite pravični. Najlepša hvala. Besedo dajem gospodu Urtusonu za minuto anunciada por. Najlepša hvala. Ta priključitev, ki jo je napovedal Izrael, je kršitev mednarodnih. Uh, pravic eh, in mednarodnega prava. Eh, gospod Lopez iz Turis, o tem eh, danes govorimo zato, ker ne želimo, da se zgodi, zato, ker je treba ukrepati prej. Velika večina tukaj v parlamentu in velika večina držav se zauzema za mednarodno pravo. In mislim, da je bila napaka, ko včeraj nismo preložili glasovanja o letalskem sporazumu z Izraelom če eh, bomo take sporazume sprejemali, ne vem, kakšno sporočilo pošiljamo, eh, kot da tudi mi kršimo multilateralizem. Mislim, da smo v pomembnem trenutku. Pred kratkim smo govorili tudi o tem, da se bo vloga Evropske unije okrepila, če bodo ZDA stopile v ozadje. In mislim, da se eh, moramo soočiti s hudimi posledicami, ki bi jih prinesla takšna odločitev Izraela. Evropska diplomacija se je že oglasila eh, in eh, mislim, da je zdaj trenutek, da okrepimo diplomatska prizadevanja na vseh ravneh za to, da preprečimo, da bi se to zgodilo. Če pa se bo zgodilo, pa mora Izrael vedeti, da bodo tudi posledice. In eh, eh, takrat bomo morali sporazume z Izraelom ponovno pregledati. Mislim, da je eh, treba eh, ukrepati tudi znotraj Združenih narodov in pa Varnostnega sveta, da če pride do take odločitve, da bomo vedeli, kaj storiti. Hvala. Najlepša hvala. Se opravičujem nisem sledil eh, pravemu razporedu govorcev. Torej, gospod Borke dobi besedo. Hvala lepa, gospod predsedujoče. Potrebno se je držati dejstev. Eh, govorimo o zakonodajnem predlogu, eh, ki zadeva demokratično državo. Nekoliko sem presenečen zaradi Eh, tega alarmantnega pristopa. Evropska unija se ne more umešavati v eh, suverene države in, delovan in njihovo delovanje. Na Bližnem vzhodu morajo odločitve sprejemati eh, tisti, ki se tam tudi nahajajo. Govorimo o Izraelu in pa o Palestini. V to se ne more umešavati Evropska unija. Mednarodni analisti so eh, že dejali, da delovanje Evropske unije, Irana in Turčije pri tem ne pomaga. Najlepša hvala. Zdaj pa Jan Ruisen. Za eno minuto izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Še enkrat več. Eh, zdaj skupina strank tukaj napada Izrael enostransko. E, čeprav sploh še ne vemo, kakšni so načrti Izraela. Situacija je veliko bolj kompleksna, kot so nam jo predstavili kolegi. Moramo vedeti, da govorimo tukaj o um, regijah, ki so predstavljale um, nacionalni indovski dom, potem jih je okupirala Jordanija. Um, Eh, potem leta 1967 so ta območja prišla pod eh, vojaško oblast Izraela in tako je še danes. Eh, torej, da gre tukaj za kršitev mednarodnega prava, to je zelo vprašljivo in mislim, da Evropska unija tukaj dela napako, da se enostransko postavlja samo na eno stran preseči moramo ta enostranski pogled. In eh, mislim, da bi morali bolj delovati kot nek posrednik v tem konfliktu, eh, ne pa da ga samo opazujemo in se postavljamo na eno stran. Hvala. Hvala. Manu Pineda je naslednji za minuto in pol. Hvala, gospod predsedujoči. Gospod Borel. Na začetku februarja ste rekli, da priključitev palestinskega ozemlja Izraelu, eh, da se ne bo mogla zgoditi brez eh, podpore Evropske unije. Moram vam povedati, da čeprav vi temu nasprotujete, se ta načrt že izvaja. Ehm, in mi pa ne sprejmemo nobenega ukrepa proti temu. Zadnja odločitev, ki jo je razglasil Izrael, je najhujša doslej. Govorimo o um, priključitvi ene tretjine Zahodnega brega. In um, s tem bi Izrael uh, še naprej izvajal svoj uh, projekt uh, gradne ozemelj oziroma gradne naselji in priključevanja ozemelj. Kot smo večkrat eh, že rekli. Imate prav, ampak eh, to so samo besede na papirju. Zanima me, kaj eh, Evropska unija še čaka, zakaj ne prizna palestinske države zakaj tudi ne upoštevamo drugega člena pridružitvenega sporazuma in zakaj ne ustavimo sodelovanja Izraela v vseh programih Evropske unije, zakaj ne eh, damo embarga na orožje za Izrael. Veliko stvari bi lahko eh, naredili, veliko ukrepov sprejeli. Eh, mislim, da bi morali nadomestiti zakon močnejšega z zakonom zaščite šipkejšega treba je zagotoviti eh, socialno pravičnost in mir. Hvala. Hvala. Še Evin in Cir dobi besedo za eno minuto. Izvolite. Gospod predsedujoči, spoštovani gospod Borel, kolegi iz ELS se sprašujejo, kaj danes sploh tukaj počnemo, ampak uh, ELS ne bo naredila nič v zvezi s to priključitvijo oziroma ne želi si, da bi se karkoli zgodilo. Mi pa želimo to preprečiti. Če bomo Izraelu dovolili, da nadaljuje ta svoja prizadevanja, bo to velik korak nazaj, ko gre za mirovni proces. In e, manjše bodo tudi možnosti za rešitev dveh držav. Ta bo postala praktično nemogoča in s tem se bo spodkopala situacija na Bližnem vzhodu, ukrepila se bo. Eh, polarizacija, eh, ksenofobija in pa nasilje. Taka priključitev bi predstavljala kršitev mednarodnega prava. In eh, to bi bilo tudi v nasprotju z drugim členom pridružitvenega sporazuma med EU in Izraelom. Nekateri pravijo, da se bodo načrti te priključitve Eh, preprosto zgodili in da je to samo nadaljevanje eh, izraelske okupacije Palestine. In zato želim povedati, gospod predsedujoči in gospod visoki predstavnik, kakšne korake boste sprejeli, da to preprečite, kakšne ukrepe boste naredili za to, da um, zaščitimo eh, človekove in temeljne pravice v naši regiji in drugod po svetu. Hvala. Najlepša hvala. Zdaj pa bo to skupno razpravo o treh pomembnih temah zaključil eh, naš visoki predstavnik. Govorili bomo o, oziroma smo že o um, posledicah COVID-a za zunanjo politiko, potem o Izraelu in pa Kitajski ter Hongkongu. Besedo dobi visoki predstavnik in podpredsednik eh, komisije, gospod Žozef Borel. Koliko časa pa imam? Tem cinco minutos. Quanto? Cinco. Cinco minutos. Pet minut, približno. Mislim, da je pet minut dovolj. Uh, oziroma, težko bom v petih minutah odgovoril 33 govorcem. Um, če bom pač omejen s časom, ne bom mogel odgovoriti vsem. Mogoče uh, bi bilo dobro, če bi imeli nekaj časa tudi za interakcijo, oziroma lahko se potem obrnete name še tudi eh, bilateralno. No, kar se tiče Izraela in eh, priključitve, tukaj smo slišali različna stališča. In mm, nekdo je rekel, da je vprašljivo, če gre tukaj res za kršitev mednarodnega prava, ampak naj vam povem, da 25 od 27 držav članic eh, to verjame. Ali se potem teh 25 držav članic moti? 25 od 27 držav misli, da je to v nasprotju z mednarodnim pravom. To so eh, te države eh, podale tudi v izjavi. Zakaj zdaj o tem govorimo? Zato, ker želimo preprečiti, da bi se zgodilo. Rekli ste tudi, da ne poznamo načrtov Izraela, ampak oprostite mi, te načrte poznamo, saj so javni, eh, znan je program izraelske koalicije. In meni so o tem govorili ministri izraelske vlade. Tudi ministri med seboj se pogovarjajo, torej te načrte poznamo. Eh, ne smemo kot noji eh, vtikati glave v pesek in si zatiskati oči. Zakaj zdaj o tem govorimo? Zato, da bi diplomatsko preprečili, da se eh, ta eh, priključitev ne bi zgodila in da ne bi potem imeli eh, težav. Evropska unija ne prizna Palestine, zato ker Evropska unija ne priznava držav, to počnejo države članice in vsaka država sprejme svojo odločitev v zvezi s tem, kakšne ukrepe bomo sprejeli. Ne vem, še ne moremo govoriti prehitro, ampak skušali bomo oblikovati neke ukrepe in žal mi je, da stališče ni soglasno, je pa večinsko. Eh, večinsko zato, ker je to v nasprotju z mednarodnim pravom in ker bo prišlo do posledic. Zato moramo preprečiti, da se sploh zgodi. Eh, kar se tiče Kitajske in Hongkonga, se strinjam z vami. Treba je narediti vse, kar je v naših močeh, zato da se bodo spoštovali mednarodni sporazumi, ki smo jih podpisali s Kitajsko. Eh, in da eh, se spoštuje tudi sporazum eh, z Veliko Britanijo, ko je ta zapustila Hongkong. Mislim, da moramo tudi mi biti dejavni na tem področju. Več vprašanj je še povezanih s Kitajsko in vsa ta bomo obravnavali na naslednjem vrhu. Ne bom jih zdaj omenjal, preveč jih je, ampak mislim, da se lahko strinjamo glede enega vidika. Ta kriza je prinesla posledice. Gospod Bütikofer in drugi so um, zelo jasno uh, povedali, da uh, je v krizi ameriško vodstvo, da je ta kriza izpostavila težave. Um, um Poleg tega se je pokazala um, šibkost mednarodnih institucij, uh, takšna je trenutno situacija. In eh, mislim, da moramo pač upoštevati ta eh, scenarij eh, in te okoliščine. Evropska unija mora sprejeti svojo odločitev v zvezi s tem. Nekateri ste izpostavili tudi to, da smo preveč odvisni od Kitajske, kar se tiče uvoza, naprimer zdravil, opreme in tako naprej. Mm, to smo zdaj ugotovili in bomo Eh, svojo strateško avtonomijo tudi okrepili. Eh, ustrajati moramo pri svojih interesih in vrednotah na avtonomen način eh, in tukaj moramo imeti tudi zadostno distanco in jasno imeti pred očmi to, za kaj se zauzemamo. Ne moremo se vedno strinjati z ZDA. ZDA sprejemajo tudi enostranske odločitve, s katerimi se mi ne moremo strinjati. In če se z njimi ne strinjamo, ne moremo podpreti ZDA pri tem. Naprimer, to, kar so se odločili v zvezi z Mednarodnim kazenskim sodiščem, e, to za nas ni sprejemljivo. Treba pa je ohraniti čezatlantsko sodelovanje. To, ta, to sodelovanje mora vedno obstajati, zato ker. Um, uh, imamo vsi demokratične sisteme, s Kitajsko ni tako, nimamo enakega političnega sistema. Ampak to ne pomeni, da moramo uh, vedno nasprotovati Kitajski uh, ali pa tekmovati z njo. Uh, obstajajo pomembna področja, kjer potrebujemo skupno delovanje uh, v največji možni meri. Mislim, da so to odgovori. Um, ki sem jih lahko dal v petih minutah. Eh, potem nekateri ste omenjali oboroževalno tekmo. Ne, eh, to ne poteka, ampak um, obstajajo konflikti, ki jih bo treba rešiti, na katere moramo biti pripravljeni, tudi z orožjem. Uh, naprimer, V Maliju delujejo teroristične skupine, ki pobijajo prebivalstvo. In eh, Evropska unija eh, sodeluje tudi pri reševanju mm, teh težav. Eh, tam so mobilizirane tudi naše vojaške sile in pomembno je, da imajo na voljo dovolj sredstev. Hvala. Hvala, gospod podpredsednik komisije. S temi besedami Eh, bomo zaključili našo skupno razpravo. Imeli bomo glasovanje o zakonu Ljudske republike Kitajske o nacionalni varnosti v Hongkongu in nujnosti, da se EU zavzame za visoko stopno avtonomije Hongkonga. To glasovanje bo potekalo jutri. S tem pa je naša razprava zaključena. Zdaj eh, pa bomo nadaljevali po dnevnem redu, ampak prosim za trenutek premora. Mista? Yes. Okay. So, liebe Kolleginnen und Kollegen. Kolleginnen und Kollegen. Preden eh, nadaljujemo z razpravo, odpiram prvi krok glasovanja, ki bo potekal od 10.30 do 11.45. Postopek je enak kot včeraj. Vsa glasovanja so poimenska poslanci bodo lahko videli rezultate glasovanja v dokumentu, ki bo objavljen na spletni strani parlamenta. Oblažožitve lahko uložite v pisni obliki. Sprejemamo samo obrazožitve z maksimalno 400 besedami. Prvi krog glasovanja je odprt, torej do 11.45 lahko glasujete v tem krogu glasovanja. Ob 14. uri in 15 minut bodo razglašeni rezultati glasovanja. Tako. Sedaj pa nadaljujemo z razpravo. Naslednja točka na dnevnem redu je izjava sveta in komisije v zvezi z bojem proti dezinformacijam glede COVID-19 in posledice na svobodo izražanja. Naj vas opozorim na to, da v tej razpravi ne bom sprejemala modrih kartonov, prav tako ne bo proste razprave. Začenjamo z izjavo sveta, gospa Brnjac, izvolite. Hvala, gospa predsedujoča, spoštovani člani in članice. Izjemna zdravstvena kriza še poteka. Um, imamo pa tudi krizo na področju informacij. Um, naši državljani so prejeli veliko krat uh, nenatančne informacije, dezinformacije. Eh, to eh, povzroča krizo, včasih pa celo ogroža zdravje. In eh, svet je zato, da bi se s tem ukvarjali, podaril potrebo, da moramo združiti prizadevanja v boju proti dezinformacijam in sicer prek sodelovanja med institucijami, socialnimi platformami in pa državami članicami. V svetu obstaja soglasje, da potrebujemo bolj učinkovite metode za to, da se borimo proti dezinformacijam, ne da bi pri tem kršili temeljne pravice naše skupno in koordinirano ukrepanje mora biti tudi v skladu z našimi vrednotami in načeli. E, to so svobodni mediji in svoboda izražanja. E, naše institucije, civilna družba in države članice so vsi pozvani, da se skupaj zoprstavijo dezinformacijam. V evropskih institucijah je v sodelovanju z državami članicami bilo izvedenega že e, veliko. Imamo sistem zgodnega opozarjanja, ki je bil uh, vzpostavljen pred volitvami uh, v Evropski parlament lani. Ta prizadevanja zelo podpiramo. Imamo celovit pristop uh, in tega je treba še okrepiti, zato da se bomo borili proti dezinformacijam. To mora vključevati tudi spremljanje in analizo dezinformacij, potem uh, analizo različnih umestnikov, pregled um, um, pravic. Uh, Eh, potem eh, več je treba narediti na področju zaveščenosti in medijske pismenosti državljanov. Države članice in institucije morajo še naprej sodelovati tudi z eh, družbenimi platformami, zato da bi dosegli večjo stopno odgovornosti in transparentnosti, ko gre za boj proti dezinformacijam. Celotna družba je pomembna in to je bilo povdarjeno tudi v skupni izjavi. Eh, ko gre za eh, COVID-19. Tam so omenjene tudi dezinformacije in pa možnost ukrepanja proti njim. Predsedstvo eh, te dezinformacije v zvezi s COVID-om jemlje zelo resno. Eh, sprejeli smo nekaj korakov, zato da bi zagotovili boljše sodelovanje med državami članicami, eh, evropskimi institucijami, agencijami in pa mednarodnimi organizacijami, kot je Svetovna zdravstvena organizacija. Že januarja eh, smo vzpostavili nek mehanizem za odziv. In tukaj smo združili strokovnjake iz različnih držav članic in pa evropskih institucij z področja civilne zaščite, Eh, zdravja in konzularne zaščite. Informacije, napačne informacije so bile ena od tem, s katerimi se ta skupina ukvarja. Dezinformacije so eh, lahko tudi zelo nevarne v tem obdobju sproščanja ukrepov in eh, iskanja zdravil in pa cepiva. Tudi v horizontalni delovni skupini za ukrepitev odpornosti proti hibridnim grožnam so govorili o tem. Poleg tega in smo imeli tudi videokonferenco na ministerski ravni eh, z ministri za notranje zadeve iz EU in ZDA. Mislim, da moramo vsi skupaj delati eh, za to, da bomo ukrepili eh, svojo odpornost. Treba je nadaljevati s prizadevanji, da ehm, se te zadeve uredijo znotraj EU, pa tudi izven njej tudi v vzhodni in južni soseščini ter na Zahodnem eh, Balkanu imajo te težave. 6. maja je potekal eh, vrh o Zahodnem Balkanu v Zagrebu. In tam so se voditelji odločili, da okrepijo svoje sodelovanje na tem področju. Kot sem rekla na začetku, ko se borimo proti dezinformacijam, ne smemo pozabiti na eh, ravnotežje med pravicami državljanov, da so eh, ustrezno obveščeni in pa tudi pravico, da eh, izražajo svoje mnenje in pravico medijev. Države članice so sprejele dolgoročne in dol, daljnosežne ukrepe za to, da bi zaščitile zdravje državljanov. Številni ti ukrepi so imeli učinke tudi na demokracijo, vladavino prava in pa pravice državljanov. In eh, zato je pomembno, da ukrepi ostanejo proporcionalni eh, v odnosu do eh, cilja in da jih tudi vse čas pregledujemo. Nujni ukrepi zaradi pandemije se ne smejo zlorabljati kot izgovor za to, da se cenzurirajo novice in pa informacije in da se s tem kršijo temeljne pravice ključnega pomena je, da vlade eh, podprejo neodvisne medije, ki so ključnega pomena tudi pri boju proti COVID-u. Demokratična razprava, vloga medijev in demokratična družba, to vse ima ključni pomen in to so tudi prioritete sveta. Hvala. Hvala lepa, gospod državna sekretarka. Danes nam je v čast, da sta tukaj dva podpredsednica, podpredsednika komisije, tukaj visoke predstavnik gospod Borel, pa tudi gospa podpredsednica komisije Vera Jurova. Najprej dobi besedo visoki predstavnik. Gospod Borel, izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Spoštovani poslanci. Jasno je, da je zaradi pandemije virusa prišlo tudi do pandemije dezinformacij. Videli smo porast eh, zavajujočih informacij, predvsem pa je šlo tukaj za usmerjene informacije tujih akterjev. Ponovno smo bili priča temu, kakšno škodo lahko povzročijo dezinformacije. V času pandemije, ko gre za zdravje ljudi, je to še toliko bolj nevarno. Videli smo poročila o tem, da lahko pitje belila pozdravi koronavirus. No, ne bom imenjal omen, ampak to je nekdo rekel, da za, za pitjem belila lahko pozdraviš koronavirus. Mm, potem rečeno je bilo tudi, da umivanje rok ne pomaga. Marsikje je zaradi dezinformacij prišlo do agresije, do nasilja. Marca so evropski voditelji pozvali komisijo in SZD naj ukrepajo. In mi smo zato prejšnji teden objavili sporočilo v zvezi z bojem proti dezinformacijam v luči epidemije COVID-19. Seveda bo moja kolegica povedala, več o tem sporočilu. Ne nazadnje je pristojna za urednote Evropske unije. V tem uh, sporočilu smo našteli naše predlagane ukrepe. Zahodne demokracije so bile tarča kampanj desinformacije. Uh, pogosto je šlo za posledico dejanja tretjih akterjev, zato se bom najprej uh, posvetil zunanje politični razsežnosti. Torej, pogosto je prišlo do širjenja kampanj dezinformacij iz eh, tretjih držav, recimo Rusije. Rusija je poročala o pomankanju solidarnosti, o notranji eh, krizi v Evropski uniji in s tem so ustvarjali zmedo. Pri tem je sodelovala tudi Kitajska. Za ruske vire že vemo, no kitajski viri pa so bili še bolj aktivni. Tudi oni so sami sebe predstavljali kot tisti sistem, ki je najbolje opremljen eh, za spopad z pandemijo, z virusom in eh, demokracije so pa predstavljali kot nekoga, ki se teže spopada z virusom. Dobro, vsak eh, se rad pohvali o svojih dosežkih, ampak obstajajo meje. Ena stvar je, da se da pohvališ svoje ukrepe, drugo pa je, da kritiziraš druge. Pogosto smo videli tudi izkoriščanje krize za omejevanje demokracije in svobode izražanja. Tudi v prejšnji razpravi smo govorili o tem. Evropska unija se mora temu upreti? Kaj smo naredili za to, da bi se uprli takšnim zaskrbljujočim trendom? Eh, izboljšali smo našo strategijo sporočanja v sosednjih državah, predvsem na Zahodnem Balkanu. Prav tako smo redno poročali o eh, tujih kampanjah dezinformacij in ugotovitve v zvezi s tem smo delili z državami članicami, mednarodnimi partnerji in civilno družbo zaposleni v SZD v zvezi s tem opravljajo težko in izredno delo. Dobro smo uporabili inštrumente, ki so na voljo za boj proti dezinformacijam. Prav tako smo mobilizirali sistem zgodnega opozarjanja. Ehm, s tem smo hitro opozarjali na dezinformacije države članice. Od izbruha pandemije smo tudi poskrbeli za namensko mesto, kjer smo objavljali informacije o dezinformacijah. Okrepili smo sodelovanje za mednarodni partnerji. Eh, z, v okviru G7 imamo mehanizem hitrega odzivanja, prav tako pa smo sodelovali za STO in pa za Združenimi narodi. V prihodnosti bomo še okrepili naše ukrepe v zvezi z strateškim komuniciranjem eh, na področju diplomacije. Eh, okrepili bomo sistem hitrega odzivanja, intenzivirali bomo sodelovanje z eh, našimi partnerji, zasebnim sektorjem in civiln, organizacijami civilne družbe. Zauzeli se bomo za svobodo izražanja in za svobodo medijev. Prav tako moramo razbijati oziroma postaviti na laž vse dezinformacije, ki krožijo v zvezi z pandemijo COVID-19. Tako sedaj pa bi prepustil besedo kolegici Veri Jurovi, ki bo spregovorila o socialnih medijih in platformah, ki so prav tako pomemben del tega sporočila. Hvala lepa, gospod podpredsednik. Sedaj pa dajem besedo podpredsednici uh, gospe Jurovi. Gospa predsedujoča, spoštovani poslanci in poslanke, Josep Borel je pravkar govoril o osnovnih značilnostih te tako imenovane infodemije, ki poteka usporedno z pandemijo COVID-19. Zato smo se odločili, da bomo sprejeli sporočilo, ki se imenuje Getting Your Facts Right, torej poskrbite za resnična dejstva. naj povem, kakšni so bili do sedaj sprejeti koraki za boj proti dezinformacijam. V času COVID-19 se nismo začeli z ničle boriti proti dezinformacijam. Imeli smo že akcijski načrt na tem področju. No, drugi namen sporočila pa je bil ta, da pripravimo uh, seznam uh, ukrepov, ki so potrebni v boju proti dezinformacijam. Uh, eh, Sožili smo se s tretjimi. Uh, s trimi zadevami: viri informacij, eh, način širjenja in pa tarče dezinformacij. Jozef Borel je govoril o tujih virih dezinformacij in to je dobro. Geo Politična unija bo obstajala samo, če bo naše ukrepanje v zunanji diplomaciji odločno. Prav tako pa moramo počistiti pred lastnim pragom, okrepiti moramo naše strateško komuniciranje. Tudi Našo zgodbo moramo povedati na jasen način, kakšni so ukrepi in pa podpore Evropske unije v času korona krize. Ne smemo tega prostora prepustiti drugim. Sedaj pa nekaj o kanalih dezinformacij in lažnih informacij. Zlasti se bom tukaj posvetila spletnim platformam. Um, Sodelovanje z platformami je potrebno. Dobro je, da smo tukaj spostavili kodeks najboljših praks. Na ta način smo tudi laže razvili naše nove politike. Z platformami smo se dogovorili, da bodo objavljale povezave eh, z informacijami Svetovne zdravstvene organizacije in da bodo odstranjevale razna razna obvestila o ponarejenih zdravilih ali pa o eh, lažnih eh, ali pa lažne informacije o načinih zdravljanja Eh, koronavirusa. In eh, to je delovalo. Google je odstranil na tisoče takšnih oglasov. Vseeno pa moramo še okrepiti odgovornost in preglednost. Državljani morajo vedeti, odkot informacije prihajajo. Platforme morajo okrepiti svoja prizadevanja in mesečno poročati o svojih politikah in ukrepih za soočanje z dezinformacijami v zvezi z COVID-19. Poročati morajo ne komisiji, ampak javnosti. Ljudje morajo imeti možnost na spletu prebrati, kaj se dogaja. In še cilji. Na nazadnje gre za nas, gre za državljane. Laži niso nič novega tudi nič tako zelo zastrušujočega. Je pa zaskrbljujoče, če ljudje začnejo verjeti tem eh, lažem. Zato moramo postati bolj kritični in bolj odporni kot družba. Podpreti moramo svobodne medije, tiste, ki preverjajo dejstva in pa raziskovalce. Prav tako moramo okrepiti naše izobraževanje. Kmalo bomo dobili Akcijski načrt za digitalno izobraževanje, ta bo vseboval močno poglavje o tem, kako lahko postanemo bolj odporni na dezinformacije in kako lahko okrepimo naše kritnič, kritično razmišljanje s pomočjo izobraževanja. Prav tako bomo podpirali dejanja preverjanja dejstev, spostavili bomo observatori za digitalne medije um, objavljen bo razpise v znesku 9 milijonov evrov za raziskovalne centre v različnih državah članicah. Prav tako moramo v tem kontekstu govoriti o svobodi govora. To je eden, eno izmed naših glavnih načel. Če bo do predvidene kazni in sankcije preširoko zastavljene, potem bo to slabo. S tem bi lahko tudi otežili delo novinarjev, lahko bi povzročili samo cenzuro in omejevali svobodo medijev. In to ni dobro, to je slabo za demokracijo. S tem bi škodili sami sebe. Svobodni in pluralni mediji so naša najboljša obramba pred eh, dezinformacijami. Prav tako velja za uh, Prav tako to velja za obveščene državljane in za odporne in neodvisne institucije. Jaz ne želim imeti nikakršnega ministrstva resnice v Evropski uniji. Se veste, da sem v takšnem sistemu živela pred letom 1989, ko je bila resnica samo ena, ko ni bilo pluralnosti medijev in uh, kritično razmišljanje ni bilo uh, nekaj, kar bi oblasti spodbujale. V, tradicionalni, v tradicionalnem tržnem gospodarstvu imajo potrošniki korist od svobodne trgovine, v svobodni družbi pa morajo imeti pravico dostopati do eh, verodostojnih informacij in svobodnih medijev. Torej pripravljamo akt o digitalnih storitvah, Pripravljamo tudi Evropski akcijski načrt za demokracijo, kjer se bomo ukvarjali z mm, dezinformacijami in pa z drugo škodljivo vsebino na internetu. Upam, da bomo na tem področju dobro sodelovali tudi z pristojnimi odbori v Evropskem parlamentu, kajti takšno sodelovanje lahko obrodi dobre sadove. Hvala lepa, gospa podpredsednica. Sedaj začenjamo z razpravo. Prvi bo kolega Bilčik v imenu Evropske ljudske stranke. Izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospa komisarka, gospod visoki predstavnik. COVID-19 je razkril, da lahko dezinformacija ubijajo ljudi, tako kot jih lahko ubija bolezen. Zato se moramo soočiti z širjenjem laži v našem javnem prostoru in to na sistematičen način. Pozdravljam uh, krepitev naših ukrepov za boj proti dezinformacijam. Potrebujemo močne ukrepe za boj proti dezinformacijam iz Kitajske in Rusije. Govoriti moramo z enotnim in odločnim glasom. Upreti se moramo takšnim dejanjem Kitajske in Rusije in obraniti moramo naš način življenja. No, ampak to ni samo zadeva zunanje politike. Potrebujemo ustrezne ukrepe proti socialnim medijem, ki širijo dezinformacije. Pozdravljam platformo, ki mesečno poroča o dezinformacijah v zvezi z COVID-19. Ampak razmišljati moramo tudi onkraj te krize. Sprejeti moramo zakonodajne predloge, ki bodo zagotovili, da bodo vsi socialni mediji ravnali odgovorno in da se bodo borili proti dezinformacijam v imenu varnosti naših državljanov moramo zaščititi resnico pred lažmi, eh, novinarje pred zatiranjem in pa znanost eh, pred kvazi znanostjo. In to lahko naredimo v Evropski uniji samo skupaj. Hvala lepa, kolega Pilčik, v imenu skupine SED dobi besedo gospa Piri. Hvala lepa, gospa predsedujoča širjenje dezinformacij je grožnja našim družbam. To spodkopava demokracijo, napada naše urednote in spodkopava naše interese. Um, kako je povedala ministrica, med pandemijo lahko lažne informacije celo ogrožajo življenje, ampak niti smrtnonosne posledice niso ustavile tujih akterjev pred širjenjem dezinformacij. Ti prihajajo v glavnem iz Rusije in Kitajske. Uh, poseganje v notranje zadeve in hibridna vojna niso nikoli ustrezno sredstvo. Še posebej pa ne v času globalne pandemije. Okvir komisije predstavlja prvi korak na področju učinkovite strategije proti tujemu umešavanju. Um, smo v nikoli prej videni situaciji, zato se moramo tudi na takšen način ozvati. SED je v prvih bojnih vrstah. Uh, na tem področju. Um, mislimo, da je ukrepanje na področju boja proti dezinformaciji edini način, kako zaščititi naše, demokra naše demokracije. In Evropski parlament se bo prav gotovo zauzel za to. Hvala lepa, gospa Pagazaurn Tundua v imenu skupine Renew. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Ko so evropske institucije, institucije še vedno spale pri svojem odzivu, je bilo tudi največ lažnih informacij. Ta ranljivost, naša ranljivost je bila to, kar so tuji akteri izkoristili. To je strategija. Ošebiti želijo pravno državo in naše demokratične sisteme. In uh, to je najlažje, kadar smo ranljivi. iščejo ljudi, ki so odvisni od laži. Tisti, ki razmišljajo drugače, se predstavljajo kot, nove, kot novi fanatični vojaki eh, in eh, ti šibijo našo družbo ter s tem šibijo našo demokracijo. In to je problem. Če oni kričijo in grozijo, moramo mi braniti svobodo medijev, demokracijo in pa te fanatične dezinformacije, ki škodijo našim demokracijam. Um, marsikdo ehm, želi na ta način uničiti naše strategije, ampak mi se jim, naše demokracije, ampak mi se jim bomo uprli. Hvala lepa, kolega Deman, v imenu ID. Kolegi, smo mm, na nevarni poti. Nekateri želijo uničiti temelje naših zahodnih demokracij. Komisija govori o projektni skupini za strateško komuniciranje, govori o sporočilu komisije v zvezi z bojem proti dezinformacijam. Eh, tudi zasebni sektor naj bi pri tem sodeloval, eh, imeli bi posebne ljudi, ki preverjajo dejstva. No, prebivalci seveda vedno manj verjamejo tradicionalnim medijem in klasičnim strankam. Zato menim, da bi morali predvsem uh, zaustaviti to vrstno cenzuriranje strani komisije. Poskrbeti moramo za spoštovanje svobode izražanja. Hvala lepa. Gospod Lagondinski je naslednji na vrsti v imenu zelenih. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Jasno je, da ni čarobne rešitve, ko gre za boj proti dezinformacijam. Vsi smo politiki, vemo, da ni enega prestopa, ki bi rešil vse težave, ampak Izhodišče mora biti vseeno jasno. Izhodišče mora biti to, da želimo obraniti našo demokracijo, ne pa jih škoditi. Zato mora biti naš pristop obsežen najprej. Boriti se moramo dezinformacijam, ki prihajajo od zunaj, potem drugič moramo izobraziti, informirati potrošnike na internetu in zaščititi svobodne novinarje in svobodo izražanja. Zadnji tedni so pokazali grožnje, pa tudi priložnosti. Evropske institucije so tukaj nastopile močno. Uh, zahvaljujem se gospodu Borelu, da je povedal, da ne gre samo za lažne novice, ampak tudi za spodbujanje razprave. Če ne bomo tega spodbujali, bomo končali v pasti laži. Na mačarskem je prišlo do dezinformacij, tudi na polskem uh, Nekateri zdravniki so bili v Bolgariji preganjani, ker so opozarjali na pomankanje zdravil. To je nespremljivo. Ne smemo izpustiti spred oči strateškega cilja za spopadanjem z dezinformacijami. Moramo krepiti demokracijo, ne pa jih. Ne pa jih uničevati. No in tudi anonimnost je pomembna dobrina na internetu. To ščiti ženske, manjšine in pa uh, druge manjšinske skupine. Zato se temu ne moremo odpovedati na internetu. In še ena beseda o izobraževanju. Več moramo investirati v izobraževanje, v uh, širjenje informacij, ne pa, da so tukaj predvideni 20 odstotni rezi, kakor uh, lahko to vidimo v sedanjem večjem finančnem okviru. To je prava pot za zaščito demokracije. Hvala lepa. Naslednji je kolega Buša de Vilalba. Hvala lepa. Evropska unija preživlja krizo verodostojnosti, najhujšo po brexitu. Nekatere vlade so same krive za svojo verodostojnost, pa sedaj za to krivijo kampanje dezinformacij. Um, Laž je vedno obstajala in ponavadi je prihajala strani oblasti. Prve strani Biblije govorijo o tem, kako kača zavaja, zavede Evo in zatem povzroči izgon iz raja. Um, no, uh, kar se tiče teh kampanj desinformacij, uh, skrbi me, da um, daje komisija preveliko moč. Uh, spletnim platformom. Te namreč eh, ravnajo predvsem v svojih lasnih gospodarskih in političnih interesih. Kriza COVID-19 je pokazala, da nihče ni nepremagljiv eh, in eh, kriza je razgalila tudi pomankanje oziroma pomankljivosti naših vlad in medijev. In tega se moramo zavedati. Najlepša hvala. Kolega Lagos bi moral nadaljevati, ampak ga ne vidim v dvorani. Torej, nadaljujemo. In na vrsti je kolega Tomac. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, gospod visoki predstavnik. Povsem jasno je, da se vsem tem eh, času eh, spopadamo ne le z pandemijo virusa, ampak tudi z kampanjo lažnih novic. Lažne novice prihajajo iz Ruske federacije. Tisti, ki živimo v Romuniji, na Polskem, v Baljskih državah, zelo dobro vemo, kako Zelo izkušena je Rusija pri podajanju lažnih informacij. Ta napad eh, je zelo jasen napad na evropsko kohezijo. Kot ste povsem pravilno povedali, je